Gospod predsednik. Hvala lepa, gospe in gospodje, prosim, da se usedete. Začeli bomo namreč z glasovanjem. Začeli bomo s poročilom gospoda Petra Simona, sistemi zajamčenih ulog. Kdo je za? Dagegen. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 149. spremenjen. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Gospod Fortman Kohl, izvolite. The screen's there on skladu, potem imamo tukaj drugi člen, eh, predlog spremembe 154. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 42 odbora. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 150. Spremenjen. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Od 72 do 74 odbora. Aha, to postane brezpredmetno. 155. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Oprostite. Zavrnjen. Se opravičujem. 151. Spremenjena. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 152. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 153. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Sedaj pa eh, spremenjeni predlog Evropske komisije po imensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Da, da Sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje, prav tako poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Iskrene čestitke, gospod Simon. Sedaj pa poročilo eh, kolega Vona. Tukaj gre za smernice za proračun za leto 2013. Druga točka, pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Dobro, potem pa še naprej glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Wir kommen dann zu Odstavek 9. Kdo je za? Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen predlog spremembe ena, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 8 je bil umaknen, sedaj pa predlog spremembe 3. Kdo je za? proti vzdržani zavrnjen. Štiri, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Pet, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Abschied ist geschlossen. Konnes glasovanje. Zavrnjen. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Iskrene čestitke, gospod Von sedaj pa prehajamo k dolgoročnem načrtu za zahodni stale Šura. Kdo je za resolucijo? Proti? Zdržani? Sprejeta. Sedaj pa prispevek skupne ribiške politike k ustvarjanju javnih dobrin. To je skupni predlog resolucije številnih političnih skupin. Najprej odstavek 33 izvornega besedila. Glasovanje po deli. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite, da preverimo? Dobro. Glasujemo. Elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa resolucija o političnih dogodkih na Mačarskem. Gospod Baten je prosil za besedo. Gospod Baten. Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da vas opozorim samo na dejstvo, da prvi predlog spremembe pri tem poročilu kaže, ni bil danes do povdne na spletni strani predvajanja zasedanja v živo. Mislim, da bi to morali upoštevati tudi pri pripravi seznama za glasovanje. Mislim, da se je to prvič zgodilo v petih letih vsaj moji asistenti mi pravijo tako. Verjetno poslanci in poslanke ne vedo, da to obstaja. Ampak, če glasujete za to, potem postane celotni preostanek resolucije brezpredmeten in lahko mačari sami oblikujejo ustavo brez pritiska Evropske unije. Gospod predsednik, hvaležen bi bil, če bi lahko opravili preiskavo, zakaj to danes dopovdne ni bilo ustrezno objavljeno. Hvala gospod batten kateri predlog spremembe oziroma predlog spremembe ena o katerem osnutku resolucije ja za prvega gre za prvega o katerem glasujemo o els eh, govorili ste torej o resoluciji evropske ljudske stranke dobro sedaj sem to razumel dobro Šli bomo po vrstnem redu osnutkov resolucij. Najprej smo glasovali o uh, resoluciji Evropske ljudske stranke. Sedaj, torej, kdo glasujemo o predlogu resolucije Evropske ljudske stranke? Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjena. Dobro. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjena. Sedaj pa predlog spremembe ECR. Kdo je za ta predlog spremembe? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? Vzdržani. Preverimo. Dobro, preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno sedaj pa osnutek resolucije štirih političnih skupin najprej predlog spremembe dva kdo je za proti vzdržani zavrnjen predlog spremembe tri kdo je za proti vzdržani zavrnjen Sedaj pa izvorno besedilo tretjega odstavka. Poimensko glasovanje. Kdo je za? Oziroma glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek štiri. Glasujemo v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preverjamo. Glasujemo o prvem delu četrtega odstavka. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa glasujemo o drugem delu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Sprejet. predlog spremembe 4, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvorno besedilo sedmega odstavka. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Proti? preverjamo, kdo je za oziroma glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu tega osnutka, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. kommen nun zur entschließung zur lage in russland. Sedaj pa skupni predlog resolucije o razmerah v Rusiji. To je skupni predlog resolucije petih političnih skupin. Predlog spremembe enak. Kdo je za? Proti? Še enkrat vas bom vprašal, kajti nisem videl. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Elektronsko bomo preverili. Glasujemo ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Sedaj pa odstavek 15 izvornega besedila. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem osnutku resolucije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa sporazum med Evropsko unijo in Marokom o vzajemnih okrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi. To je skupni predlog eh, resolucije Guje in zelenih po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog resolucije zelenih. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Sedaj pa skupni predlog resolucije štirih političnih skupin predlog spremembe štiri poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe pet, tudi poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen. Predlog spremembe ena. Toda gospa Muscardini ima ustni predlog spremembe. Je to res? Gospa Muscardini? Hvala, gospod predsednik. Zanima me, če bi pri šestem predlogu spremembe ob koncu odstavka po Evropski parlament dodali še, če bi ocena učinka prikazala objektivne težave v sektorjih, ki so vključeni v ta sporazum, bi komisija to morala upoštevati tudi pri reformi SKP-ja. S tem bi ugodili pomislekom, ki so bili izraženi v kmetijskem sektorju. Hvala. Ja. Vprašati vas moram, ali je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe. Če vas je 40 proti, Vidim, da vas je nekaj več kot 40. Ko smo skrbeli, potem to ni dopustno. Sedaj bomo glasovali o predlogu spremembe 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Preverjamo. Dobro, glasujemo o predlogu spremembe 1. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 2. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Izvorno besedilo postane brezpredmetno, sedaj pa predlog spremembe 6. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa predlog spremembe 3 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. končno glasovanje o celotnem besedilu. Kdo je za? Proti? Ozdržani? To bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Sedaj pa poročilo kolega Boveja, poimensko glasovanje. Prosim, gospod Bove. Oui, uh, gospod predsednik, kolegice in kolegi, ne bom predolg, rad bi samo povedal, da poročilo, ki sem ga pripravil v zvezi z liberalizacijo in ki je bil obravnaval tudi v odboru in tak je bil naklonjen poročilu, uh, poročilo do sedaj nosi moje ime, zato prosim, da glasujete proti poročilu. Zato, da bi tisti, ki so proti sporazumu glasovali proti, ne za. To sem želel pojasniti. Hvala lepa, gospod Bovi, za to pojasnilo. Glasujemo o poročilu kolega Bovija. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Kommen nun zur Petra Bove. Izvolite, gospod Bove. No, glede na rezultat, se bom uklonil večini Umaknil bom svoje ime iz tega poročila. Hvala vsem kolegicam in kolegom v parlamentu, ki so sodelovali pri razpravi. Dobro je, da smo prvikrat razpravljali o mednarodni trgovini. Mislim, da bi morali s tem nadaljevati. Upam, da bo komisija tudi upoštevala razprave, ki so potekale. Hvala. Okay. Herr Bové hat seinen Namen zurückgezogen. To bo od zdaj naprej poročilo Morera v skladu s pravili. Dan čestitke, gospod Morera. Sedaj pa bomo govorili o razmerah v Siriji. Skupni predlog resolucije petih političnih skupin. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. potem 19. zasedanje sveta OZN za človekove pravice. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 4. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen zavrnjen. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeti. Predloga spremembe 9 in 21 sta identična. Zato bomo skupaj poimensko glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 11. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ponovili bomo. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? vzdržani, sprejet. Izvorno besedilo, tukaj imamo ustni predlog spremembe gospoda Prede. Gospod Preda. Poeza. Kje ste, gospod Preda? Preda, zjam na svoh. Izvolite. Sem Turk. Ja. Da, mulčumesc, domnule președinte. Aș vrea... Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi predlagal, da bi prvi del odstavka 29 črtali in sicer of the, do of the use of death penalty. Razlog je sledeči. Popovdne bomo glasovali o resoluciji, ki je posvečena te temi. In predlog resolucije je mnogo bolj njen siren kot to besedilo tukaj. Kdo je za predlog. Gospoda Prede, je kdo proti? Ja, gut, dann hat sich das erledigt. Vielen Dank. Dobro, potem je zdaj to urejeno. Deshalb bleibt der Paragraph 29 jetzt. Torej, odstavek 29 ostane nespremenjen. Sedaj pa predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnem. 19. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnem. 20. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnem. 31. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeti. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preverjamo. Glasujemo. Torej, izvorno besedilo 31, drugi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen izvorno besedilo 50. odstavka. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Sprejeto besedilo. Naslednja točka. Dostop uh, slepih do knjig iz odbora za peticije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa regionalna konvencija o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjen. Celotno besedilo, kdo je za, proti. Nein, die namenliche Abstimmung ist beim nächsten. Poimensko glasovanje je pri naslednjem poročilu. Tukaj ni poimenskega glasovanja. Torej, glasujemo o celotnem besedilu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospoda Mendeza del Vale. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa še prihodnost programa Globalno spremljanje okolja in varnosti. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Lepa hvala.